to, da morajo kmetje v zimi dve noči stati v vrsti, da dobijo nekaj evropskih fičnikov, se mi zdi nesmiselno. Hvala, gospod Tikao, ena minuta.